Če ni ugovora, potem bomo sprejeli dnevni red. Dnevni red je sprejet. Pan posel Akdjur Bazoproš. Chairman, I have just uh, checked with my colleague who speaks English. Preverjam pri kolegi, ki uporablja angliško tolmačenje, ni tolmačenje v angliščino. Marše načisneli tam pričisk, bomo že zapomnili. Na... Vjetno so kakšne tehnične motnje.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 bo sestanek predvajan po spletu, ampak zgleda, da imamo težave s tolmačenjem v nemščino in v angliščino. Tako da moramo za trenutek prekiniti, da bomo uredili to zadevo. Uh, Dobivamo malo angliščine, malo nemščine, potem skušamo. Ne vem, ali se kdo igra kakšno predbožično igro dajmy szansę e, našim spolupracovnikom. No, bomo to prepustili tehnikom, da preverijo, kaj se dogaja in upamo, da bomo uredili čimprej. We have information that all is okay, yes? No. No. You should wait. Sorry, but we should wait. Zdi se, da je v bistvu vse v redu, ampak žal moramo še malo počakati in to obžalujem. Thank you. <laughs> <laughs>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 niemiecki? Jest. Ok, to zaczynamy. Zaczynamy kontynuować dalej. Dzisiejsze posiedzenie transmitowane są... No, zdaj pa so stvari urejene, tako da lahko začnemo. Današnji sestanek se prenaša preko spleta, kot je bilo že rečeno, in naj vas spomnim, da bomo ob 18.30 tu pred dvorano imeli manjšo zdravico pred prihodom božičnega obdobja. Pa še nekaj, informacija strani gospoda Ančila. In sicer v zvezi z, s potekom trialoga. In v teh primerjih imamo navado, da vas obvestimo o poteku dogajanja. Uh, koordinatorji so tukaj, gospod Egnjo je tudi tukaj, tako da izvolite besedo, da nam obrazložite, kaj se dogaja in kaj poteka. Ja, dejansko, gospod Dančila je ostala žal v Romuniji in zato me je prosila naj vam povem, kaj se je dogajalo na prvem trialogu o integriranih statistiki na ravni kmetij. Pogajalci so si zastavili kar ambiciozno časovnico in cilj je, da bi dosegli dogovor eh, po dveh sestankih trialoga. Ampak prvi trialog, ki je potekal prejšnji teden, je bil v bistvu zelo zadovoljujoč, kar se tiče rezultatov, tako eh, so se pogajalci lahko dogovorili o celi vrsti točk, ki jih bom omenil v imenu gospoda Čile. Najprej druga točka in sicer eh, površina kmetijskih zemljišč, to je bilo dogovorjeno, na to eh, tretji člen predlog Evropskega parlamenta, ki povezuje minimalne pragove, ki so kot so določeni v šestem členu z 80 odstotnim eh, deležem uporabe, pa še eh, člen 5a. Eh, v zvezi s tem je bil tudi dosežen dogovor med poročevalci, potem člen 4, ki zagotavlja dostop do teh informacij, pa v členu 5a, kjer je parlament predlagal, naj bo to bolj učinkovito zastavljeno, to je bilo umaknjeno. Četrta točka po pojasnilu vsebine 11. člena v zvezi s kakovostjo vzorcev in podatkov eh, so pogajalci sklepali, da 23. amandma parlamenta pokrivajo tu eh, zaobseženi previdnostni ukrepi. Ravno tako je bil sprejet amandma številka 33 in amandma številka 16 eh, parlamenta, ki povezuje eh, to poročilo z prihodnjim večletnim finančnim okvirom. Ravno tako sta, bila sprejeta, eh, sta bili sprejeti obe prilogi 4 in 5. Na tem zadnjem trialogu se je razpravljalo tudi o dveh najbolj perečih točkah tega dosjeja in sicer člen 8 tehnične specifikacije eh, glede modulov in člen 9 glede ad hoc modulov. In tehnična skupina je te točke še posebej eh, mora sedaj še dodatno osvetliti, zato da eh, to obrazloži na naslednjem sestanku trialoga. Naslednji trialog, ki naj bi že pripeljal do končnega dogovora, bo potekal v Strasburu 12. Eh, decembra popovdne. Eh, in sicer od 14. naprej. Poročevalci v senci bodo tudi tu prisotni. In še enkrat, gospod Dančila se eh, opravičuje, ampak eh, njeni zaposleni bodo lahko vseeno odgovorili na morebitno vprašanja, ki bi jih imeli v zvezi s tem poročilom. In hvala, da ste mi dali besedo v zvezi s tem. Rozpoczynamy dyskusję. Jako pierwszy pan poseł Agniu. No chwalę za pogospodegniu. Hvala lepa, predsednik. To poročilo govori o statističnih podatkih na kmetijah, govori o strukturnem pregledu in o zbiranju podatkov lani, poprosite, eh, prejšnji teden v sredo, žal me ni bilo tukaj, komisar želi decentralizirati zadeve. Kako se bo to navezalo na to, kar je dejal? Hvala lepa. Eh, ja, hvala, gospod predsedujoči. Eh, škoda, da gospe poročevalke ni z nami. In sam naj povem, da žal ne mislim, da bi boljše statistike lahko kaj prispevali k izboljšanju položaja. Evropski sistem za kmetijske statistike naj bi sicer prispeval k dosegi vsaj štirih prednostnih nalog komisije, ali to res pomeni zagon eh, zaposlovanja, ne vem, to dvomim, kako naj bi se to uresničilo. V Eh, državah, kot je Francija, je zaradi SKP-ja bilo izgubljenih eh, kar nekaj kmetijskih gospodarstev in posledično zaposlitev. Tako da neka daljnovidna politika, ki bo upoštevala podnebne spremembe in težave, kot je suša, eh, naj bi bile tako bolje obravnavane. No, o tem res zelo dvomim. Eh, potem boj proti socialnemu dumpingu in nelojalni konkurenci, kako naj bi te statistike k temu prispevali. Potem um, večje raziskave na uh, nacionalni ravni in izboljšanje stanja na trgu. Uh, ali so predvidene kakšne bolj poglobljene študije o naši odvisnosti od živilskega sektorja in ali imamo podatke o tem, če bomo lahko zagotovili lastno oskrbo z živili. Tako to so točke, kjer imam dvome. Hvala. Pani posel Neučar. Lepa, gospa Neuchel. Äh, Hvala lepa. Tudi sama bi se zahvalila. Morda je nenavadno, da SND predstavlja zelene. Smerijo Hojbuh sva pripravljali poročilo povezano s tem poročilom in zato so pripombe podobne. Nujno potrebujemo seznam o tem, kdo ima katere kmetije, kakšna področja, kdo je, ima kaj v zakupu od koga in kateri deli kmetij spadajo v različne združene kmetij. Potrebno bo izpostaviti še nekaj točk, potrebno bo povedati, kateri deli kmetij so v katerem holdingu. Komisija si zdaj želi določiti najmanjšo velikost kmetij na 5 hektarjev. To ne bi bilo ciljno smereno, če bi po eni strani gledali na zelo velike kmetije, ne smemo pa seveda pozabiti na najmanjše. Šele od 5 hektarjev bi torej zbirali statistične podatke. To je napak. Potrebujemo tudi majhne kmetije in ne smejo biti neobravnavane v statističnih podatkih. Potrebno jih je zajeti. Potrebno je torej imeti strukturo lastništva in strukturo holdingov, pa tudi velike kmetije je potrebno upoštevati, pa tudi čisto najmanjše. Ne smemo imeti eh, najniže in najviše zgornje maje. Hvala lepa. Eh, Hvala, predsednik. Prav. Uh, Na kratko naj poudarim to, da je treba braniti stališče parlamenta eh, v zvezi z upoštevanjem uloge in zaposlitve žensk kmetic znotraj družinskih kmetijskih gospodarstv. Mislim, da je to zelo pomembno poudariti in eh, da je pomembno doseči, da se to stališče parlamenta eh, ohrani tudi v trialogu. Nastopila je vmena pogledov. No, no, v redu. Izmenjali smo si nekaj mnenj. Povedali smo, uh, kar si mislimo v našem odboru. Mislim, da so stvari precej jasne. Vsi se sprašujemo o bremenu, o bremenu, ki ga to predstavlja za kmete. Vsi se zavedamo tega bremena upravljanja, ki je na njihovih plečih. Tako in uh, gospod Andrew, zahvalite se prosim gospod Dančili za pripravljeno poročilo in mislim, da lahko s tem nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu, razen če želite še kaj dodati. Ne, dobro, tako da gremo lahko k četrti točki. v kateri bomo govorili uh, o osnutku izvedbenega akta, s katerim se so določena pravila za um, sistem upravljanja tarifnih kvot dovoljenih. Gospod Andrej, ja, samo še dve besedi za to, da zaključim poročilo gospod Dančila in povem, da dejansko ne moram v njenem imenu odgovoriti različnim kolegom, ki so tukaj. Uh, Vseeno pa bi povedal, da je namen statističnih podatkov ta, da se poda realna slika o stanju. To je vloga statističnih podatkov. To, njihova vloga ni, da se usmerja oziroma vpliva na um, samo, na same politične odločitve, je pa to neko poznavanje dejstev, uh, orodje, ki nam eh, analitično prikazuje dejstva in eh, to je vse, kar zaenkrat lahko povem eh, in odgovorim na prispevke kolegov. Hvala. Hvala lepa. No, zdaj pa osnutek izvedbenega akta, s katerim se do, so določena pravila za uporabo sistema za upravljanje tarifnih kvot z dovoljenji. No, tukaj govorimo o obsegu uvoza in ukrepi, kot so tarifne kvote, ki vplivajo na obseg uvoza. In govorimo tudi o um, preprečevalnih tarifnih kvotah upravljanje s temi kvotami je povezano tudi z davčno zakonodajo in davčno politiko eh, Evropske unije, vpliva pa to tudi na področje kmetijstva in to je še posebej pomembno za nas. Zato bi zdaj prosil. Evropsko komisijo, naj nam poda informacije v zvezi s tem konkretnim sistemom. Izvolite. Uh, thanks a lot, Chairman. Hvala lepa, predsednik. Da, kot ste dejali, ko se EU pogaja v prostotrgovinskih sporazumih, primerih kakšnih občutljivih sektorjev Evropska unija okleva, da bi popolnoma odprla svoj trg v tem kontekstu, se pogajamo o tarifnih kvotah. To pomeni, da bo evropski trg predlagal zmanjšan dostop, omejen dostop, kar se tiče obsega in kar se tiče obvoznih carin. Običajno so to prosto trgovinske tarifne kvote, ne pa vedno. Več kot 500 tarifnih kvot imamo, ki jih upravlja Evropska komisija in jih upravljajo države članice. 350 teh kvot so premet odpravljanja tak suda na podlagi torpepide prejmelje. Prav tako imamo malo manj kot 150 kvot, s katerimi upravlja GD Agri pri tako imenovanem simultanem pregledu. 35 predpisov imamo za vse te kvote GD Agri in v kontekstu lizbonizacije, deljene med dirigirane in izvedbene akte, smo trenutno začeli z državami članicami in sami akteri zbirati upravljanje vseh teh predpisov v en delegirani in izvedbeni akt tem kontekstu je precej pomembno, da harmoniziramo in poenostavimo celoten sistem. To želimo doseči z državami članicami. Naše delo smo začeli pred približno tremi leti seminarjem ne z besedilom, ki bi ga predstavila komisija. Začeli smo s seminarjem z državami članicami, pa tudi z vsemi zainteresiranimi stranmi, kjer smo skušali razumeti in nasloviti težavo, ki jo imamo. Da torej se lotimo tega vprašanja tako države članice kot zainteresirane strani so bile precej jasne glede pristopa, ki bi mu naj sledili. In sicer izpostavljali so, da bo do novi delegirani in izvedbeni akti se sredotočali na ekonomske operaterje. Kot končni rezultat pa bi preglednost morala biti povečana. In končno, sistem, ki ga bomo imeli, s katerim bomo upravljali, ne sme voditi v špekulacije. V katerih primerjih je to precej enostavno, kaj ti te kvote, v katerih primerjih niso predmet popraševanja v drugih, razmerah pa so razmere drugačne. to, kar ekonomisti imenujemo iskanje kvot, ta raven je visoka. Prednosti za operaterja, ki bodo dobili uvozne licence za te kvote, za nekatere teh kvot, je izredno visok. V tem primeru ni presenetljivo, da prihaja do velikega popraševanja in popraševanje je veliko večje od tega, kar lahko ponudimo v kontekstu kvote. Zato moramo izvajati alokacijske koeficijente. To je zelo enostavno razumeti. Recimo, če imamo kvoto 1000, dobimo zahteve za 2000. V tem primeru bo alokacijski koeficient ni cela pet. V nekaterih primerih pa je alokacijski koeficient veliko, veliko nižji. Celo nižji od enega odstotka. V preteklosti. In to še prav posebno primer česna danes smo se tega lotili tako, da smo razlikovali med tradicionalnimi vozniki in prišleki. V primeru česna je 70 odstotkov količine kvote namenjeno tradicionalnim voznikom, 30 odstotkov pa prišlekom. Po dveh letih postanejo prišleki, tradicionalni uvozniki, države članice in zainteresirane strani niso popolnoma zadovoljne s tem sistemom. Ta sistem ustvarja izkrivljanje. Prav tako pa povzroča tudi napake pri izvajanju v državah članicah. Torej so pozvale k spremembi tega sistema. In to načrtujemo, vendar pa v nekaterih primerjih je upravljanje z nekaterimi temi tarifnimi kvotami že umeščeno v več ali dvostranske sporozume, ki jih Evropska unija ima z dozadevnimi dotičnimi tretjimi državami. Naprimer, to velja za kitajski česen, za tarifne kvote in tudi za argentinskega. Po specifiki teh dvo- ali večstranskih sporazumov imamo ali razprave s temi tretjimi državami, nekaterih primerjih pa se pogajamo o novem sporazumu. Kjer je to potrebno? Kolegi, ki se ukvarjajo z mednarodnimi odnosi, so že začeli z razpravo s tretjimi državami, da bi ugotovili in razumeli, ali se lahko strinjajo glede spremembe upravljanja tarifnih kvot. Mislim, da ko bo razprava zaključena, bomo lahko verjetno pred poletjem spremenili trenutni sistem upravljanja tarifnih kvot teh zelo specifičnih tarifnih kvot. Toliko o tem, na kratko. Seveda pa sem pripravljen odgovoriti na kakršno koli vprašanje. Hvala lepa. Tako, to je bilo že preodžimi do petaj v povedži. No, hvala lepa. Zdaj pa k vprašanjem. In pripombam poslancev v zvezi s to predstavitvijo. Najprej gospod Flanagan, izvolite. <clears throat> Um, Hvala lepa, predsednik. Upam, da boste lahko odgovorili na to vprašanje. Eden glavnih pomislekov za ljudi v moji državi, ko govorimo o sporazumu Mercosur, 78 tisoč ton govedine, mislim, da se o tem govori posveže, pol zamrznjene naj si bo zamrznjena ali sveža, to pomeni, da bo slabša kakovost. Da bomo imeli meso, mehansko pridobljeno, strupel, če lahko temu tako rečem. Mislim, da bi najboljši način bil, da si pogledamo, kaj se trenutno dogaja, kaj prihaja k nam v Evropsko unijo z teh trgov. Med razpravami tukaj smo odkrili, da imamo približno 150 tisoč ton, ki že prekaja k nam, morda celo 180 tisoč ton. Želimo ugotoviti točno, kakšen tip prihaja trenutno. In to bo potem indikacija za prihodnost. Imate kakšne podatke na to temo? E, mi teh podatkov nimamo in težko dostopamo do njih. Če jih imate, prosim, nam jih date. Dziękuję. Nie ma więcej zgłoszeń. Pan poseł. Hvala. Nihče drug ni prosil za besedo. Gospod Buda, izvolite. Hvala lepa. In najprej se upravičujem za zamudo. Zdaj pa bi se dotaknil ne toliko vprašanja količin, torej tarifnih kontingentov, ampak o kakovosti uvoženih proizvodov. Veliko krat smo že povedali v tem odboru, da imamo v Evropski uniji zelo veliko pogojevanja in pravil v okviru neskrižne skladnosti za naše kmete, še zlasti kar se tiče rabe antibiotikov ter možnosti za zagotovitev sledljivosti. Um, mesa. Eh, zdaj pa imamo sporozume s tretjimi državami in želim vedeti, kakšno jamstvo imamo, da ti uvoženi proizvodi spoštujejo kakovostne standarde, ki jih zahtevamo na ravni Evropske unije. Nedavno smo že govorili o brazilski govedini ki prihaja v Evropsko unijo, vendar ni več eh, primerna za uživanje. In zato me res zanima, eh, kaj več o zvezi s kakovostjo mesa. Hvala lepa. Gospod Neuhl, čisto kratko vprašanje. Kakšen je smisel transporta mesa v eno ali drugo smer? Kaj ti vsak izmed nas ve, da, naprimer, dizel ali kurilno olje, je končna, končni vir, tako da mora trgovina potekati v prihodnosti drugače. Trgovina ne more pomeniti, da bomo transportirali osnovne dobrine sem in tja, samo specialitete bomo lahko. Zanima me, ali sploh govorimo o tem smislu trgovanja na tak način. Ma, Gospa Aguilera, hvala predsednik. Vprašanje imam za predstavnika komisije, nekaj, kar mi je sprožilo dvom. Pravi, da imamo 35 uredb, ki uh, predstavljajo celotno zakonodajo za ta sistem. Delamo pa na spremembi tega sistema, zato ker države članice ta sistem uresničujejo na različen način. Uh, Rekl je, da delamo na tem, da bi zagotovili poenotenje in usklajevanje. In tako lahko razumemo, da naprimer uredba, ki o upravljanju tega sistema se uporablja lahko različno na različnih mestih, In to bi bilo hudo, zato ker bi to pomenilo, da nekateri proizvodi na enih vstopnih mestih uh, se obravnavajo drugače kot na drugih. Torej, tega nisem razumela prav dobro. Torej, zanima me, ali res imamo tukaj neenako obravnavo. Zato bi želela, če nam lahko nekoliko bolj natančno obrazložite, ali uh, se proizvodi obravnavajo na različen način, glede na to, v katero državo in na katero carinsko mesto vstopijo. Hvala. Hvala lepa. Torej besedo so dobili poslanci, ki so jo želeli. Zdaj pa dajem takoj besedo še predstavniku komisije, da jim odgovori. Izvolite. Uh, lot, uh, Hvala lepa, predsednik prvo vprašanje, dostop do informacij in uporaba teh kvot, teh tarifnih kvot. Da, to je že objavljeno in vse informacije lahko najdete na spletni strani Taksut ali na spletni strani Giriagri. ekonomski akteri to dobro poznajo. Ni to ravno najbolj posodobljen sistem. In zato tudi v GDA, ki trenutno pripravljamo, bolj uporabniko prijazen sistem. Ampak vse te informacije so javno na voljo. Drugo vprašanje, kar se tiče izvajanja in spoštovanja fitosanitarnih in tržnih standardov. Jasno je, da carina držav članic mora in tudi dejansko nadzira vse te fitosanitarne in tržne standarde. To je ena od dožnosti držav članic in lahko vam zagotovim, da se to ustrezno dogaja. pojasnilo glede naloge, ki jo trenutno izvajamo in še prav posebno, kar se tiče pojasnitve procesa harmonizacije. Samo primer. Nekatere od teh tarifnih kvot so take, da z njimi upravljamo na tedenski ravni, z drugimi na mesečni, z nekaterimi pa na četrtletni podlagi. Po pogovore z zainteresiranimi stranmi, zato da bi poenostavili sistem. Smo se strinjali, da bomo razen nekaterih primerov, kjer obstajajo dobri razlogi za to, verjetno šli na mesečno upravljanje. Še en primer. Ko želite zaprositi za uvozno dovoljenje, za tarifno kvoto, morate dokazati, da ste trgovec, da ste ekonomski akter. To dokažete tako, da ponudite dokazilo o trgovini. Enostavno morate pokazati dokument, da ste v zadnjih dveh letih uvozili vsaj 25 ton določenega proizvoda. V nekaterih primerih je to 50 ton, drugih primerjih 250 ton. Po razpravah z zainteresiranimi stranmi smo se dogovorili, da zato, da bi vse skupaj poenostavili, bomo ohranili 25 ton. To so torej primeri poenostavitve in usklajevanja, ki ga počnemo. Šele ko bomo imeli dobre razloge, pa bomo ohranili specifične sektorske določbe. Naprimer, to bo pri nekaterih kvotah za mlečne proizvode, ki so zelo specifični. Hvala lepa, predsednik. Bardzo dziękuję. W ten sposób otrzymaliśmy. No, redu. Dobili smo odgovor komisije na vprašanja poslancev in Na moje vprašanje žal niste odgovorili. Lahko prosim ponovite vprašanje, pravi predsednik? Da, vprašanje je bilo jasno. Ali se sploh sprašujemo o smislu prevoza mesa z enega konca sveta na drugi, v času, ko vemo, da se bodo fosilna goriva enkrat končala. Ali se pogovarjamo o smiselnosti tega, ali pa bomo enostavno šli po tej slepi ulici in bomo mislili, da bo trgovina v naslednjih 150 letih še vedno takšna, kot je sedaj. Sem komisija, ampak čisto na kratko. Um, <clears throat> Hvala lepa. Da, predsednik. Se upravičujem. To sem razumel kot izjavo, ne toliko kot tehnično vprašanje. Jasno je, da je to zelo politično vprašanje. Na to ne bomo mogli dati tehničnega odgovora, potreben je politični odziv. To je torej vprašanje za so zakonodajalca še prav posebno za vaš odbor. Hvala lepa. Ok. Odpovedi ogulna, ali trudno bi očekivač innej. Hvala lepa. Ještě njema. Hvala lepa. No, ta odgovor je bil morda malce splošen, ampak eh, žal, ta hip je lahko samo splošen. To pomeni, da lahko nadaljujemo z naslednjo točko dnevnega reda. In eh, v veliko veselje mi je, da vas lahko povabim, da si nadenete slušalke. Vem, da naj bi glasovali šele ob 16. skladno s dnevnim redom, naj bi glasovali ob 16. kot rečeno, ampak pročevalec je z nami in morda lahko začnemo z glasovanjem nekaj minut pred četrto. To nam bo omogočilo tudi prisluhniti poročevalcu. Če lahko poveste nekaj besed o letnem poročilu o konkurenčni politiki. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa za vaše povabilo, za priložnost, da spregovorimo o tem poročilu. Kot veste, je konkurenčnost ključnega pomena v kmetijstvu. Soočeni smo bili s kar nekaj težavami na področju kmetijstva. In eh, vedno bolj se tudi v tem parlamentu zavedamo, da se kmetijstva ne sme lotiti samo eh, z vidika kakršnega koli drugega industrijskega sektorja. Kmetijstvo je drugačno. V zadnjih letih se je razvilo predsejšnje razumevanje glede situacije kmetovalcev. Ti namreč eh, ne izkoriščajo najbolj optimalno vseh možnosti, ki jih ponuja pogodba eh, o delovanju Evropske unije. In zato poskušamo uh, razviti te možnosti. In mislim, da smo uspeli doseči kar nekaj kompromisnih predlogov, 16 predlogov imamo, vsi poročevalci v senci so se strinjali in eh, zelo pozdravljam to delo, zahvaljujem se jim za njihove prispevke in upam, da se bo naša dobra volja odrazila tudi pri glasovanju. Hvala lepa gospod eh, poročevalec, eh, zelo zanimive informacije ste nam podali. Veseli me, da slišim, da ste eh, dosegli kompromise z drugimi političnimi skupinami, z njihovimi poročevalci v senci. Preden glasujemo, naj povem, da ko smo govorili o kvotah in o tarifah, torej v prejšnji točki, je bilo to na pobudo gospe Šrajer. In dobro je, da so koordinatori to eh, želeli obravnavati tudi eh, na odboru in tako je to prišlo tudi na dnevni red. Zahvaljujem se, gospe Šrajer. Torej, sedaj bomo glasovali v zvezi z tem poročilom gospoda Zanja. Poročevalec je tu. Sedaj je ura štiri in mislim, da lahko začnemo z glasovanjem. No, pomembno je bilo, da smo prisluhnili tudi uvodnim besedam poročevalcev. Sedaj smo vsi prisotni in bomo glasovali. Naj samo preverimo, da imate vsi vaše kartice kompromisne amandmaje bomo glasovali elektronsko. In začenjamo s prvim kompromisnim predlogom. Konec glasovanja. Ta kompromisni predlog je sprejet. Nadaljujemo s kompromisnim predlogom 5. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. sprejeto. Tako bomo nadaljevali s kompromisnim amadmajem 2. Začenjamo z glasovanjem. Kompromisni predlog 2. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Kompromisni predlog 10. Začenjamo z glasovanjem. Glede kompromisnega predloga 10. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj nadaljujemo s kompromisnim predlogom 9, ampak bomo počakali še gospoda Tarabelo. Začenjamo z glasovanjem glede kompromisnega mandmaja 9. Gospod Tarabela je glasoval. Dobro, konec glasovanja. Sprejeto. samo ena oseba je bila proti, upam, da to niste vi, gospod Tarabela. Ne, ne, nisem bil jaz. Potem nadaljujemo z amantmajem 38. Kdo je za? Proti? Prosim. morda niste bili skoncentrirani, bomo glasovali elektronsko. 38. amandma. Konec glasovanja. Večina je verjetno za. Dobro, sprejeto. Nadaljujemo s amandmajem 52, to je za, sprejeto. Kompromis 3 bomo glasovali elektronsko glede kompromisnega manjmaja 3. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni manjma 8. Kdo je za? Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 16. Začetnemo z glasovanjem. Konec glasovanja sprejeto. Amendma 62, to je za. Proti. Bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Amendma 62. Konec glasovanja. Sprejeto. Amendma 64. Kdo je za? Sprejeto. 71 za sprejeto. Mandma 72. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Amandma 73 za, proti, sprejeto. Amandma 74 za, proti, sprejeto. Amandma 77 za, proti, sprejeto. Kompromis 6. Bomo glasovali elektronsko, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 4. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. sprejeto. Kompromis sedem. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amendma 91. Za. Proti. Zavrnjeno. Amendma 92. Za. Sprejeto. Amandma 84 za sprejeto. Amandma 1 za sprejeto. Amandma 2 za sprejeto. 3 za proti zavrnjeno. Amandma 5 za sprejeto. Kompromis 11 eh, bomo glasovali elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 13, kompromis 13. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 10. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Amandma 12. Za? Sprejeto. 16 za. Sprejeto. 17 za. Sprejeto. 18. Za. Proti. Sprejeta, ampak mislim, da je treba preveriti. Preverjamo elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Amendma 18. Konec glasovanja. Zavrneno z enim glasom več. Amandma 27. Za. Sprejeto. Kompromis 15. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 12. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 14. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj bomo glasovali o tako spremenjenem mnenju. In sicer glasujemo poimensko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Gospe in gospodje, tako smo sprejeli mnenje. Zahvaljujem se poročevalcu. Poročevalki v senci in vsem tistim, ki ste delali na tem mnenju. Čestitke. Želite še kaj povedati, poročevalec? Gospod Čani? Ne. Ob 16.30 imamo eh, skupno javno predstavitev s odborov Agri, Envi in ITRE o EU eh, strategiji na področju gostarstva. Bomo počakali na kolege iz drugih odborov in začenjamo torej ob 16.30. Odmor imamo do 16.30. Thank you.